Seveda, brej. tako, s tem smo zaključili razpravo. Zdaj, tretjič ponavljam, da imamo šest predlogov resolucij. Nadaljujemo pa z glasovanjem. Najprej resolucija o trgovini z ljudmi na Sinaju. Skupna resolucija, amandma 3 za proti. zavrnjeno. Amandma šest je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo torej v prvotnem besedilu v dveh delih, odstavek 8, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, stržani, sprejeto. Amandma 4 za, proti, zavrnjeno. Še vzdržani, torej zavrnjeno. Amandma 5 za, proti, zdržani. Preverimo elektronsko, prosim. Preverjamo elektronsko, amadma 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 5, oziroma predsedujo se popravlja, amandma 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma 2 za, proti, zdržani, zavrjeno. Še končno glasovanje za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo na naslednjo resolucijo o Palestini. Začeli bomo z glasovanjem najprej o celi resoluciji. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. E, gremo na tretje besedilo o kršitvah človekovih pravic v Bahrajnu in sicer e, prvi e, dopolnilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. E, potem izvirno besedilo in sicer 14. odstavek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To besedilo je sprejeto. Eh, sedaj eh, pa naprej. Ne, tu je predlog spremembe, ustni predlog spremembe, gospod Tenok. Gospoda Tenoka, kdo je za to, za tako spremenjeno besedilo? Gospoda Tenoka ni več, bi želel to kdo utemeliti, ne, prav? No, ga ni, gremo na uvodno izjavo N, kdo je za, proti, Vzdržani? Sprejeto. E, sedaj pa e, za resolucijo v celoti. E, glasujemo elektronsko, poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. S tem smo pri kraju našega dela. Eh, glede imenovanja v odborih eh, za proračunski nadbor, eh, potem za transport in turizem in pa delegacija v odboru za sodelovanje z Rusijo Petri